šest osnutkov resolucije za Iran v primeru Širin Ebadi. In sicer osnutek resolucije ni nobenih predlogov sprememb, glasujemo oziroma o celotni resoluciji, kdo je za, kdo je proti. Zdržane sprejeto z veliko večino. Naslednja je glasovanje o šestih predlogih resoluciji za Gvinejo. Glasujemo o novi resoluciji, ki bo nadomestila vse stare, ni nobenih predlogov sprememb. Glasujemo o celotni resoluciji, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Čestitam avtorjem teh dveh resolucij in na koncu še šest osnutkov resolucij o svobodi tiska v Keniji. Glasovali bomo o skupni resoluciji, ki jih jih, ki jo je predstavilo šest skupin, glasujemo o celotni